dejansko moramo spregovoriti z enotnim glasom, eh, ki mora prihajati ne samo z vseh evropskih institucij, ampak strani vseh držav članic. Hvala lepa, gospod komisar. Kolegice in kolegi, s tem je razprava v zvezi s primirom IVV za. Ključena. Eh, glasovali bomo o tem takoj po eh, zaključku razprav o ostalih dveh točkah. Naslednja točka na dnevnem redu je prepoved volitev v tibetanski tibetan, kar zadeva tibetansko vlado in sicer v Nepalu predajam besedo gospodu Paški. Izvolite. Vážený pán predsedajúci, vážený pán e, podpredseda komisie. E, gospod predsedajúci, gospod komisár, vsi začudeno spremljamo, kako se tibetanci borijo za pravico, da bi upravljali z lastno državo in iščejo rešitev v pogajanjih s Kitajsko, kjer pa so do sedaj vsi poskusi propadli. E, Kitajci v Tibetancih ne vidijo partnerjev v lastni državi, ampak zgolj nekakšno oviro, ki ovira Kitajsko pri prevzemu celotne države. Eh, to, kar se dogaja v Nepalu, je problematično za državo, kajti ta ne uresničuje svojih eh, zavez po mednarodnem pravu. Seveda pa država tudi ne mora povsem eh, eh, ignorirati zahtev Kitajske. Eh, eh, tukaj je povsem jasno, kdo je vele sila. Eh, za nepalsko vlado je to Kitajska. Eh, seveda lahko. Eh, obsojamo vlado v Nepalu, vendar pa če želimo kaj doseči, mora naš sogovornik še naprej ostati Kitajska, ki tukaj predstavlja dejansko vele silo. In eh, mislim, da se bi morali tudi s to resolucijo obrniti na kitajsko vlado. Najlepša hvala, zdaj pa gospod Tenok. Dve minuti, gospod predsednik, od odprave nepalske monarhije in izvolitve maoistične vlade v Katmambu eh, so se eh, ljudje na Tajskem dosti bolj približali. In sedaj je prepovedano eh, tibetanski vladi voliti. In nepalska policija je policija je nastopila tudi pod pritiskom Pekinga. Kitajska se je tudi mešala v neuradne volitve v, eni, v eh, sosednji državi in to je dokaz, kako uh, voditelji Kitajske uh, zaničujejo demokracijo v Tibetu. Spomnimo se tudi, da je Dajlama povdaril, da se trudi za Eh, doseči maksimalno avtonomijo za Tibet, ne pa neodvisnosti. Upam, da bo visoka predstavnica to vprašanje odprla s Kitajsko in tudi z Nepalom, kaj ti eh, njihovi državi tudi pomaga davkoplačevalski denar Evropske unije. Eh, pozdravljam eh, tudi eh, pogum Tibetancev to je tudi navdih nam vsem. Nepal je dejansko v zelo delikatni eh, situaciji z geografskega in političnega vidika, ampak mora gledati proti Indiji, demokratični državi ne, in naj se ne zgleduje po eh, nedemokratskih državah. Upajmo, da bo demokracija nekega dne postala norma po celi Aziji. Hvala lepa. Gospod Tanak, uporabili ste samo minuto in pol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 Kitajske od olimpijskih iger leta 2008 eh, se vedno bolj zaostruje. Od takrat so se stvari vedno znova poslabševale, eh, nobenega koraka naprej ni bilo. Zdaj pa prihaja do pritiska tudi eh, izven Kitajske. Tibetancem se odreka celo pravica do volitve v njihov parlament v izgonu že leta eh, opažamo, da se na Nepal izvaja veliko pritiska, tako kar zadeva sprejem beguncev, kot tudi kar zadeva vprašanja, kakršno je volilna pravica za tibetance. Veseli moramo biti, kad rekaj takega zajamčeno in tudi tukaj mora Evropska unija ukrepati. Kitajsko vodstvo izvaja pritisk na sestrsko stranko v Nepalu, na Nepal v celoti, da eh, naj eh, ovirajo eh, tibetance in Nepal tem zahtevam popušča in temu se moramo zoprstaviti. Hvala, gospa Lichtenberger. Gospa Ojland je naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tri stvari so, o katerih bi želela govoriti v zvezi z predlogi sprememb ALDE k tej resoluciji. Najprej upravičilo oziroma obrazlaga teh eh, predlogov sprememb izhaja iz eh, narave eh, okupacije Tibeta. Čeprav rezolucija govori o prepovedi eh, volitev za tibetansko vlado v eh, eh, izgonu v Nepalu, pa ne smemo pozabiti na širši kontekst, ko gre za Tibet. Drugič, brez da bi omenjali okupacijo Tibeta, ki je v bistvu razlog za Peking, da izvaja pritisk na nepalsko vlado, pa bi lahko začeli govoriti tudi o Eh, prvi svetovni vojni, ne da bi omenjali uh, umor Franca Ferdinanda. In gospod predsedujoči, poziv za uh, avtonomijo za Tibet je edin konstruktivni predlog, ki ga lahko da Evropski parlament, da bi se izognili ponov, uh, ponovnemu pojavu prepovedi uh, volitev in zato prosim kolege, da naš predlog spremembe uh, podprejo. Gospa Gering, eh, Gerde Oldenberg je naša naslednja govornica. Kraj, strga... Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Pred nas imamo veliko izkušenj z vladami v izgonom. Med 39 eh, in 90 eh, smo imeli 15 eh, predsednikov vlad in šest predsednikov v egzilu. Kljub temu pa smo se v, na Poljskem vedno borili za demokracijo in smo koncu tudi uspeli 1989. Eh, leta, ko je bila rojena nova demokratična Poljska. Tudi danes eh, Zvezdna republika Nepal stoji pred novim začetkom, kajti treba eh, je sprejeti novo ustavo 28. maja je predviden ta sprejem. Zato bi bilo škoda, če eh, nepalci ne bi mogli v celoti uživati svojih pravic in če bi onemogočili Tibet, Tibetancom sodelovati v eh, volitvah. To je kršitev človekovih pravič. Evropska unija mora narediti vse, tako da bo eh, neutralizirala pritiske Kitajske. Eh, Tibetancem v Nepalu moramo omogočiti pravico do volitev, eh, tudi pravico do združevanja in izražanja političnih mnen. Tako kot na Polskem je, se, bo tudi v Nepalu eh, vlada v izgonu še naprej delala. Hvala lepa, gospa Geringer. Gospod Mann je naš naslednji govornik. No. Um, 20. 20. marca je 800 tisoč tibetancev v egzilu po vsem svetu sodelovalo pri volitvah novega predsednika vlade in članov vlade. Evropski poslanec, tudi eh, član posebne skupine za Tibet, je bil opazovalec pri tem. V eh, Švici je, eh, gospod Švajc je ugotovil, da so volitve potekale uh, Eh, posem v skladu z demokratičnimi pravili. Eh, edina izjema je bil Nepal. Tam so varnostne sile na eh, zahtevo kitajske vlade preprečevale vdeležbo na volitvah več deset tisoč tibetancem. S tem nadaljujejo tisto, kar se je začelo lani, ko so kradli volilne skrinjice in zapirali volišča. Uh, vlada v Katmanduju mora pokazati, da se je sposobna osvoboditi kitajskega vpliva, kajti k svobodi sodijo tudi eh, svoboda volitve, svoboda izražanja, svoboda mišljenja in eh, potrebno je ustrajati pri spoštovanju teh pravic. Najlepša hvala, gospod Mann. Zdaj pa govorniki v imenu poslanskih skupin, najprej gospa Basesko v imenu Evropske ljudske stranke. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. S prepovedjo eh, teh volitev oziroma odeležbe v, eh, na volitvah eh, se kršijo človekove pravice. Tibetanska skupnost je to organizirala ravno zato, da bi demokratizirala svoje institucije in tašna pobuda bi morala biti eh, podprta, ne glede na to, kje do nje pride. Prišel je čas, da Tibetan pokaže, da je demokracija v tej državi eh, funkcionalna. In to je še toliko bolj pomembno, glede na to, da je mogoče glasove volivni komisiji pod, eh, pošiljati do 15. aprila. Zato moramo pozvati nepalsko vlado, da izkoristi to e, situacijo, da zaščiti človekove pravice na svojem ozemlju. To je zelo pomembno za dobre sosedske odnose. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Arsenic v imenu S in D. Najlepša hvala, gospod. E, predsedojoči gospod komisar, kolegice in kolegi. Boriti se moramo za človekove pravice, ne samo eh, v sosednjih državah, ne samo v Severni Afriki, ampak moramo imeti celovito politiko in dosledno politiko do tistih vlad, ki ne spoštujejo človekovih pravic. Gospod Verhofstadt je rekel, da smo hipokriti v določene meri. To je res. Včasih nas zanima samo trgovina imamo sporazume Mercosur, ki to dokazujejo, kajti žrtvujemo 11 odstotkov Amazonke, prav tako pa žrtvujemo tudi milijone kmetov. In to je zaradi eh, komisije, kajti komisar, ki je odgovoren za trgovino, ne upošteva drugih eh, politik Evropske unije in zato moramo zagotoviti spoštovanje Eh, političnih pravic eh, tibetanskih beguncev in Evropska unija mora to vprašanje odpreti na vseh področjih, ne samo takrat, ko se govori o človekovih pravicah, kajti tu ne gre samo za vprašanje, za katerega je odgovorila gospa eh, eh, Ešton, ampak tudi gospod eh, Guht, gospa Grisbeht. Eh, kolegice in kolegi, že dolgo, predolgo kitajski. Eh, org, eh, organi eh, kršijo človekove pravice, danes se pa to dogaja tudi v Nepalu. In eh, nova, nova zaveznica Kitajske je postal Nepal, ampak že več let nepalska vlada pod pritiskom kitajskih organov omejuje še bolj svobodo izražanja tibetancev, ki živijo v eksilu na eh, teritoriju Nepala. Eh, in veliko preventivnih arestacij je, zatirajo eh, proteste, eh, prepovedujejo shode, tudi ovirajo gibanje tibetancem, ki živijo v Nepalu. Zato mora naš parlament eh, močno, odločno obsoditi te represivne akte Nepale, ravno tako moramo obsoditi preštevilne kršitve človekovih in državljanskih ter političnih pravic in moramo zahtevati od Nepala, da neha z, eh, z šikaniranjem tibetancov. Želo žalostno je, da moramo to ugotoviti, eh, kajti Nepal je tukaj država gostiteljica za tibetance in do nedavnega je eh, tudi eh, sprejemala politične begunce, sedaj pa eh, je začela z represivnimi akti. Sedaj pa gospod Romeva Jerveda v imenu zelenih. Najlepša hvala. Tudi sama, sam menim, da tibetanci v Katmandunu nimajo volilne pravice zaradi pritiskov Kitajske in to se mi zdi nesprejemljivo. Pritiski, ki jih Kitajska izvaja na Nepal, s katerimi preprečuje, preprečuje eh, uresničevanje pravic beguncem. Mislim, da je to nekaj, kar bi morali obsoditi kot Evropska unija in moramo izraziti tudi svojo zaskrbljenost, ne samo zaradi teh dogajanj, ampak tudi zaradi samega dejstva, da Kitajska preprečuje drugi državi, da bi eh, pomagala ljudem na način, kot bi eh, to morala narediti. Evropska unija mora spremljati situacijo v uh, Katmanduju. To smo zahtevali že dolgo časa in v sedanjih okoliščinah ne moremo več čakati. Pritiske Kitajske so nekaj, s čemer se moramo boriti z vsemi sredstvi in če tega ne bomo narediti takoj sedaj, ko skušamo odpreti dialog, potem tega ne bomo nikoli mogli narediti. Hvala lepa, gospod Romeva Irueda, sedaj gospod Tavareš. V imenuje. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Že to je dovolj slabo, da eh, Tibetanci nimajo pravice do samoodločbe na svojem lastnem ozemlju. Konec koncev. Gre za to, eh, da eh, se jim preprečujejo osnovne pravice pravice. Eden od argumentov, ki so uh, ga uporabljali kritiki od upora v Tibetanu, uh, je bil to, da se je preveč osredotočil na uh, Dalaj Lamo. Ampak sedaj je res vsega obžalovanja vredno, da v Nepalu, kjer živi toliko Tibetancev, ni mogoče izvesti demokratičnih volitev. Ampak uh, želel bi, da razumemo nekaj. Uh, naše vlade so često prve, ki popustijo kitajski vladi. in eh, popustijo njihovim željam. In eh, nepalska vlada je v bistvu naredila isto stvar. Če želimo spodbuditi nepalsko vlado naj se bolje vede, moramo najprej doma eh, urediti stvari in eh, naše vlade pozvati naj imajo nekoliko trdnejšo Eh, hrbtenico. Hvala lepa. Gospod Kovač naj bi sedaj govoril, ampak ga ni tukaj. V tem primeru dajem besedo takoj gospe Bakovej. Pod pritiskom kitajske vlade so organi v Katmanduju preprečilo približno 20 tisoč tibetanskim beguncem, da bi eh, izvolili prvega Eh, predsednika vlade v izgonu. Pravica do svobodnih volitev, pravica do mirnih demonstracij, to so temeljne pravice in veljajo tako za skupnosti kot za posamezniki. Več kot eh, je ovir, močnejša je volja in želja ljudi, da bi te pravice uresničevali. Kar se mene tiče, sem prepričana, da si tibetanski eh, eh, voljivci sedaj še toliko bolj želijo voliti, zato ker tega niso mogli storiti. In nepalski or, eh, organi, nepalske oblasti pa eh, si želijo zbujati strah med njimi, vendar pri tem niso uspeli. In zato pozivam visoko predstavniko, predstavnico naj govori tudi v imenu Evropskega parlamenta in da naj predstavi naše stališče, ko se bo o tem pogovarjala. Hvala lepa sedaj postopek Catch the Eye. Gospa Esaja želi besedo. Pritiske, ki jih izvaja Kitajska na nepalske eh, organe, je sedaj eh, povzročil to, da eh, Tibetanci ne morejo voliti svoje vlade. In eh, Kitajska si želi še naprej izvajati politiko eh, ene Kitajske. In eh, kontrola v Nepalu je zelo huda nad tem, kar delajo Tibetanci. Vendar pa gre v tem primeru še za nekaj drugega. gre za zelo, res, eh, za zelo resne pritiske, zato moramo z enim glasom se opreti kitajski. Hvala lepa. Gospod Tenek, gospod eh, predsedojoči, nisem se želel javiti, gospod Kelly, pardon. Eh, Dalaj Lama tre, eh, v četrtek pride v eh, našo državo in bo tudi govoril na moji univerzi. Eh, mislim, da bo lahko veliko povedal o tem in o drugih vprašanjih in seveda bo povedal veliko tudi o eh, tem, kako je ne, eh, Nepal preprečil eh, sodelovanje na volitve, kar je vsega obsadovanja vredno. In eh, to, kar se dogaja v Katmanduju, je še toliko bolj eh, žalostno. Več kot deset tisoč ljudi ni eh, moglo iz raziti svojega glasu. Mislim, da bi lahko mi kot Evropska unija, če bomo govorili z enim jezikom, lahko začeli izvajati pritisk. Eh, ne samo na Nepal, ampak na Kitajsko tudi, tako da bodo nekoliko bolje razumevajoči zlasti v zvezi z Tibetom in z eh, Dalaj Lamo. In eh, eh on bo v, na Irskem dobrodošel, ravno tako kot kraljica in predsednik organ, eh, Obama, ki tudi prihajata. Gospod Repo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pravica. Volivna pravica je splošno priznana univerzalna pravica. Gre tudi za uh, vprašanje, ki je pomembno za ohranitev tibetanske kulture in tibetanske skupnosti. Oni si želijo izbrati svojega uh, voditelja. V letu 2009 je Evropska unija izjavila, da bo spodbujala človekove pravice, in zato moramo delovati skladno s to izjavo in stati za tisti, kar smo rekli. Zelo jasno je, da eh, Nepal popušča pritiskom Kitajske in moramo jih spomniti na to, da so podpisali mednarodne konvencije o človekovih pravicah in da morajo te pravice za to zagotoviti tibetancem. Hvala lepa. Podpredsednik Ševkovič čaka svojim odgovorom. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani. Kot veste, 20 tisoč tibetancem eh, živi eh, v Nepalu in eh, večina od njih že odvedno. V preteklosti so, im, so uživali določene svoboščine in Te nedavne volitve 20. marca so bile zelo pomembne tudi za skupnosti izven Tibeta in te volitve so bile zelo pomembne tudi v luči reformnega procesa, eh, o katerem razmišlja Dalai Lama. Zato je zaskrbljujoče, da nepalski organi izvajajo pritisk na tibetance v Nepalu in 20. marca jih je 20 tisoč bilo enostavno onemogočeni, se pravi 20 tisoč jih ni moglo eh, voliti. In 3. oktobra, od 3. oktobra se izvaja pritisk eh, na Eh, Tibetance, eh, Nepalci eh, oziroma nepalske oblasti so jim zasegle volilne skrinjice. In evo delegacija v Katmandu in ambasade držav članic so spremljale te dogajanja v tesnem sodelovanju s tibetansko vlado in tibetansko skupnostjo prevladuje mnenje, da bi tibetanski begunci morali imeti možnost izvajati svobodo do združevanja in dovolitev in to bi moralo biti narejeno tako, da bi se te pravice izvajale brez težav. Dostopek, dostop do nepalskega organa bi moral biti še naprej omogočen in ta džentlmanski dogovor bi moral eh, veljati, eh, ki je bil sklenjen tudi za visokim komisarjem za begunce. In Eh, visoki, eh, visoki eh, komisarjat za begunce bi moral prevzeti tudi del beguncev in Nepal bi moral poskrbeti za ustrezno registracijo beguncev. In Nepal, Nepal bi moral tudi še naprej poročati o tem, kako namerava situacijo urejati za v prihodnje. Hvala lepa, komisar. Eh, s tem je razprava končana. Glasovanje bo takoj po koncu razprav. Eh, zadnja točka na našem dnevnem redu je situacija v Zimbabveju. Eh,